predlagali Erasmus Plus in druga inštrument, druga urodja za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Besedo to bi poročevali za 4 minute. Hvala lepa. To poročilo temeli na pobudo, temeli na pobudi odbora za kulturo in obzobraževanja in mnenje je pripravil tudi odbor za zaposlovanje. Mislim, da se ti dve mnenji dobro dopolnjujeta med seboj. Gre za to, da moramo rešiti enačbo, ki jo je težko rešiti, kako doseči ravnotežje med izobraževanjem in in eh, potrebo po zaposlovanju toliko mladih ljudi. Zelo smo daljeni od teh ciljev, ki smo, si jih, eh, ki smo se jim zavezali z strategijo za leto 2020. Zdi se, da od teh ciljev eh, precej odstopamo. Zato smo predlagali to reformo, tudi ko gre za program Erasmus Plus. Dejansko se tukaj posvečamo poklicnemu usposabljanju in izobraževanju. O tem govori to poročilo, identificira ovire in probleme, ki obstajajo pri programu Erasmus Plus. Eh, potem poročilo našteva tudi glavne cilje reforme Erasmusa, plus če še vedno ta sploh obstaja jasni moramo biti. Mobilnost pomeni tudi lažjo zaposljivost. Če bomo, če bomo spoštovali to načelo, bomo verjetno lahko napredovali. In zato se parlament obrača na Evropsko komisijo in na države članice z določenimi zahtevami, priporočili, eh, namreč identificiramo pomankljivosti določenih instrumentov, orodij, eh, predlagamo rešitve na te probleme, želimo izboljšati možnosti mobilnosti z začenši z okvirom, evropskim okvirom za priznavanje kvalifikacij, predlagamo dopolnilne ukrepe k, egra, k programu Erasmus, skupaj povezujemo recimo z Evropskim socialnim skladom in tako naprej. Prav tako pozivamo k ustreznim finančnim sredstvom, ki jih je treba uh, Eh, nameniti tem programom poklicnega usposabljanja in izobraževanja. Govorimo o ostranitvi ovir, seveda treba tukaj začeti pri jezikovnih ovirah ehm, in ostranjete teba drugi, tudi druge ovire, na katere naletijo študenti pri tem, ko se želijo odrešiti teh programov. Potrebujemo nove modele. Eh, uspešne modele, zato da bi lahko dali programu Erasmus Plus večjo prepoznavnost. Zato bi morali razmisliti o definicijah eh, javnih agencij, o, eh, tu treba tudi poskrbiti za boljše sodelovanje med sektorem izobraževanja in pa poslovnim sektorjem, gospodarskim sektorjem. Ehm, prav tako je treba izboljšati okvir medsebojnega prepoznavanja poklicnih kvalifikacij. Zato je treba razmisliti o nekakšnem statutu evropskega vajenca, o tem sem govoril tudi v poročilu. In treba je posvetiti eh, več pozornosti in mobilnosti, to je ključnega pomena za uspešnost teh programov. Eh, treba je um, dati programu Erasmus ustrezno prepoznavnost. To ima zelo, pomemb, zelo velik pomen za evropsko integracijo. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegni pozornost predsedojočega. Veliko se vas je oglasilo, ampak zdaj bom sprejela po tri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 zato da lahko postanejo na trgu dela konkurenčnost. Konkurenčni. To je del kakovostnega izobraževanja in, in, eh, in po, podpira tudi za poslivost. Tako da eh, je to izjemno pomembno za vidika izobraževanja in vseživljenskega eh, učenja. Erasmus Plus je učinkovit program Vendar pa še niso bile v polni meri izkoriščene vse priložnosti za to, da bi mobilnost resnično eh, bila eh, upoštevana eh, pri tem eh, eh izobraževanju. To kažejo tudi različne eh, analize eh, trga in potrebujemo več sinergij. Sedaj pa gospa Viorika Dančila z eno minuto, izvolite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 na to, odkje prihaja. In tu so programi in pobude, ki naj zagotovijo dostop ljudi do trga dela. Erasmus Plus je pomenil uh, uspeh za vidika mobilnosti in uh, potrebno je zagotoviti enakovreden oziroma enakopraven dostop do teh ukrepov in teh programov kot Erasmus. Uh, potrebno je upoštevati tudi enakost med spoloma in zagotoviti enakopraven dostop eh, do tehničnih programov, zato morajo države članice eh, skušati skupaj premostiti eh, upravne in druge prepreke, zato da lahko ponudijo še boljše priložnosti za aktivno izmenjavo znanja. Hvala lepa, gospod Marijas, za eno minuto. Ja, vi, gospod Marijas pravkar sem vas poklicala po imenu. od leta dva tisoč štirinajst je erasmus plus program ki je dobil velik proračun in do leta dva tisoč dvajset bo ponudil priložnosti kar štiri milijonom študentom v evropski uniji prav tako bo izboljšal možnost za delovna mesta, vendar pa vedeti moramo, da ekonomska in socialna realnost zahteva, da te programe prilagodimo stanju v posameznih državah, zlasti tam, kjer je visoka brezposelnost. Grčija je čudovit primer. Pri nas je brezposelnost 24 odstotna in kar 48 odstotna med mladimi, zato moramo prilagoditi ta program tem ekstremnim okoliščinam, ki so posledica vrčevalnih ukrepov. Več denarja je treba nameniti tudi tistim državam, ki imajo višjo stopno brezposelnosti. Sedaj pa gospa Jimenez, eno minuto. Distinguido presidente, estimados colegas spoštovane kolegice in kolegi odbor za kulturo je z naklonjenostjo sprejel poročilo maragall predlog spremembe glede vprašanja ki je bilo že zavrnjeno me preseneča tukaj je govora o prevodu vseh je vse jezike ki se uporabljajo v šoli vendar se mi zdi da to ni problem za naše državljane. Dejstvo, da se pri tem ustraja z evropskimi sredstvi, pa se plačuje prevajanje. Namreč Erasmus je bil vzpostavljen ravno zato, da bi se študenti prilagajali drugim kulturam, da bi se naučili jezikov, ne pa zato, ker se jim bo vse prilagodilo in ker se bo vse prevajalo v uradne jezike signor presidente onorevoli colleghi poročilo ima nekaj pozitivnih vidikov. po eni strani vidimo da imamo inštrumente ki niso uspeli in vidimo da je brezposelnost med mladimi še vedno visoka. brezposelnost zlasti med mladimi zlasti na jugu ostaja nesprejemljivo visoka zato moramo poskrbeti, da bodo mladi imeli pravice, ki jim grejo. Poskrbeti moramo za to, da ne bo toliko mladih predčasno zapuščalo šolanje. Zato mora biti ta program dostopen vsem enakopravno. Prav tako moramo pomisliti na socialne in ekonomske ovire, ki onemogočajo enakost tudi na ravni izobraževanja. Zato tu ne smemo uporabljati logike varčevanja, ki nas je do zdaj vodila. Pomisliti moramo na mlade, zlasti na jugu. Nekatera jamstva, ki so bila zamišljena za mlade, niso obredila ustreznih sadov. Gospod Maragali ima za vas modri karton. Ga sprejmete. Una blu karpa, signor Dinolfi, es una petición de palabra para contestar la intervención. Ja, hotel sem odgovoriti na vprašanje gospe Jimene Zarabat. In to. Ja, zdaj je prepozno, žal mi je. Mm, Nadaljujemo. Sledi gospa Dominik Bild za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. To poročilo o Erasmus Plus je e, zadovoljujoče in e, tu so kolegi vključili realistične predloge, ki sem jih predlagala tudi sama v odboru. Zlasti, ko gre za e, valorizacijo in upoštevanje poklicnega usposabljanja. Nisem pa prepričana, da bo zgolj večja mobilnost zagotovila reševanje problemov problema brezposelnosti mladih. Dobro bi bilo, da se vse to poveže s potrebami in da se to vse s potrebami trga dela. In naj vas spomnim, da po zadnjem poročilu eh, sveta in eh, eh, pred svetom in v komisiji 22 odstotkov eh, mladih eh, pod, eh, ki so, ki so stari manj kot 15 let in ki so izkazali pomankljivo znanje matematike in še drugih področji. In zato bi spomnila, da je izobraževanje nekaj, kar spada v pristojnost držav članic. Oprostite, gospa, vaš čas je potekal. Ähm, zdaj pa dobi za eno minuto besedo še gospa šojdrova hvala lepa spoštovana gospa predsedujoča drage kolegice in kolegi mislim da se vsi strinjamo o tem da je erasmus osnovni inštrument za doseganje skupnih ciljev, eh, premustitev revščine, enake možnosti za vse mlade, da bi lahko imeli korist od dobrega izobraževanja. Mislim, da moramo biti kritični. Razmišljati moramo o učinkovitosti predlaganih programov in prioritet. Gospod komisar, ki ga zelo cenim, ve, ker je učitelj, kako pomembna je motivacija učencev, ti programi morajo biti zato usmerjeni k praksi. Spodbujati je treba podjetniška znanja, tuja znanja in tudi m, mm, enostavna administrativna opravila. Na mojem seznamu je bilo kar nekaj zmede. Zdaj pa bom sprejela še po enega skupine SD, EKR in ALDE. Najprej dobi besedo Julie Ward za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo me veseli, da vidim pred seboj to poročilo, kajti preden sem zašla v politiko, sem delala z mladimi in se ukvarjala s točno takimi izmenjavami. Delala sem z mladimi, ki niso imeli takih priložnosti, uh, Mm, skozi programe šolanja in univerzitetne programe. Rada bi vam povedala zgodbico, ki se mi zdi, da je pomembna. Po leti 2014 sem nekaj časa preživela z mladimi iz Združenega kraljestva, Ukrajine, Rusije in Romunije. Vsi so bili dva tedna skupaj in skupaj delali mm, na podlagi programa Erasmus, to je bil čas, ko sta bili Ukrajina in Rusija v vojni, mladi pa niso bili v vojni in so v skupnem prostoru delali skupaj. Potrebujemo več projektov kot je ta, ki bodo pokazali, kako lahko spodbujamo naše skupno življenje. Hvala lepa, gospa Tomašič, za eno minuto. Hvala. Erasmus Plus je pomemben program. Mladi, ki iščejo nova znanja in veščine, lahko pridobijo dragocene izkušnje v drugih sredinah, spoznavanje drugih modelov, navad, kulturnih posebnosti in seveda ob tem neizogibno učenje tujih jezikov zelo prispeva konkurenčnosti na skupnem trgu in prispeva k razvijanju novih ustvarjalnih idej, ki niso omejene na lokalno ali regionalno tržišče. Seveda mora biti ta program dostopnejši, poenostavniti je treba prijavo, poskrbeti je treba, da bodo ustrezno kompetentni kadri. Po drugi strani pa se mi zdi povsem nepotrebno, da ta program, ki je enako pomemben vsem evropejcem, eh, željnim znanja, obremenjujemo z nekimi ideološkimi sporočili, tam, kjer lahko preberemo pozitivno diskriminacijo nekaterih skupnosti in govori o umetno nastali evropski identiteti. Hvala lepa v imenu komisije, gospod Navračič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, opravičujem se, pozabila sem še na zadnjega poslanca. Gospod Jakovčič ima še besedo za eno minuto, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi povdaril, da je Erasmus Plus eden od odličnih programov, ki jih Evropska unija ima, ne glede na to, da smo slišali, da se sooča z vrsto težav pri nekaterih delih realizacije, koliko je to pomagalo mladim, koliko je to pomagalo tistim, ki so pridobili nova znanja in nove veščine. Tega ni treba posebej povdarjati. Povdariti pa želim, da potrebujemo večjo kompatibilnost naših programov in potrebujemo večjo mobilnost tistih, ki prenašajo znanje mladim, torej profesorjev, učiteljev in tudi to podrobnost je treba ugraditi. Po drugi strani pa, za razliko od kolegice, ki je pravkar govorila, menim, da točno ta del, ki govori o manjšinah v Evropi, da je prav ta del še kako pomemben za izgradnjo tistega, kar je evropska identiteta in za njeno krepitev. Evropska identiteta namreč obstaja, pa če to hočete ali ne. Hvala lepa. Zdaj pa komisar Navračič. Hvala lepa še enkrat, gospa predsedojoča. Poslanke in poslanci, komisija pozdravlja poročilo o Erasmusu plus in povečanju mobilnosti pri vseživljenjskem učenju. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Maragalu za opravljeno delo. V celoti se strinjam z njegovim stališčem, da namreč eh, štipendije Erasmusa prispevajo k visokokakovostnemu izobraževanju, boljši zaposljivosti in boljših državljanskih kompetencah. Za mnoge, zlasti tisti, ki prihajajo iz šipkejšega um, družbenega okolja, predstavlja Erasmus plus prvo priložnost, da sploh zapustijo svojo domovino in vstopijo v drugačno realnost. Poročilo gospoda Maragala vsebuje bogato analizo tako prednosti kot tudi izzivov za mobilnost. Prednosti je mnogo. Ko gredo vajenci, pripravniki v tujino pridobijo nove strokovne kompetence, ki prispevajo k njihovi usposobljenosti doma. Poleg tega izboljšajo svojo motivacijo in samozaupanje, potem njihovo prilagodljivost, eh, pa tudi izboljšajo svoje medkulturne in jezikovne sposobnosti. Vse te kompetence in veščine, ki jih pridobijo v tujinim, dajo prednost na trgu dela. Pri izzivih manjša dostopnost programu mobilnosti, premalo sredstev, jezikovne kulturne barijere, slaba kompatibilnost s programi doma, potem uh, zahtevno priznavanje pridobljenih kompetenc v tujini. Komisija se teh izzivov zaveda. Poskusil bom odgovoriti le na nekatere v omejenem času, ki ga imam. Komisija je že vzpostavila logističen okvir za to, da bi mobilnost pri strokovnem in poklicnem izobraževanju postala boljša. Tako smo izboljšali tudi mm, mobilnost pri poklicnem izobraževanju in izposabljanju. Imamo tudi mm, spodbude za internacionalizacijo, mreženje šol, je tisto, ki je vsebovano v listini o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, spoštovanje lokalnega trga, zato da bi dobili boljše poklicno izobraževanje in usposabljanje. Imamo tudi kar nekaj eh, posrednikov, ki nam pomagajo, kot so gospodarske zbornice, združenja, lokalni organi. S tem se izboljšuje logistika in tudi kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zdaj pa še ljudje s posebnimi potrebami. Komisija je vedno bila mnenja, da jih je treba vključiti v program. Dodatna sredstva so na voljo za osebe s posebnimi potrebami, zato da bi pokrili njihove dodatne stroške v času bivanja v tujini. Kar pa zadeva poenostavljen dostop do programa. Erasmus plus informacijska orodja se vse čas prilagajajo, da bi lahko zadostili zahtevam uporabnikov in poenostavili postopke. Sodelujemo z nacionalnimi agencijami, ki upravljajo program Erasmus plus, zato da bi lahko prilagodili obrazce in jih poenostavili. Prav tako komisija tesno sodeluje z nacionalnimi agencijami, zato da bi zagotovili čim večjo prepoznavnost programov in ukrepov, različni promocijski dogodki in eh, kampanje na družabnih omrežjih so bili organizirani, eh, kot je recimo bila kampanja WeMean. Na ta način smo želeli povečati število podjetij, ki sodelujejo pri teh programih. Ne na zadnje še jezikovne kompetence. Poznavanje jezika države gostiteljice je ključen faktor za uspeh v času, ki ga preživite v tujini. Zlasti, ko gre za mlade, katerih jezikovna znanja so včasih omejena. Program jim pomaga, da lahko premostijo jezikovne ovire, ponujamo jim spletne tečaje ter tudi druge oblike priprave in jezikovnih tečajev. Tudi Evropski parlament prispeva k izboljšanju kakovosti in količine mobilnosti na področju poklicnega izobraževanja. Pilotni projekt gospoda Artuja in gospoda Maragala boste zagotovila priložnost za premostitev okvir ovir, ki so pred nami. To je tudi v skladu z našimi političnimi prioritetami. Želimo si učenja na podlagi dela, želimo si, da bi mladi imeli boljše priložnosti na trgu dela. Naj zaključim s tem, da rečem, da zelo cenim angažiranost Evropskega parlamenta, da bi izboljšali tako količino, kot tudi kakovost mobilnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Komisija dela v isti smeri in veselim se že skupnega dela pri vseh teh vprašanjih. Hvala lepa.